ja. Gospod predsednik. Tako, dober večer. Dober večer vsem. Ponovno nadaljujemo zasedanjem za rezultate drugega kroga glasovanj in za odprtje četrtega kroga glasovanj, torej nadaljujemo zasedanjem in rezultati drugega kroga so sledeči. Uredba o spremembi večletnega finančnega okvira 2014-2020 je sprejeta. 479 kolegov je glasovalo, 464 je bilo za, 11 proti, 4 vzdržani. Uredba o spremembi večletnega finančnega okvira 2014-2020 je tako sprejeta potem pa rezultati glasovanja o drugem delu prelogu sprememb, o skupnem prelogu resolucije, o skupnih ukrepih EU za boj proti epidemiji COVID-19 in njihovimi posledicami. Predlagam, da naredimo tako, kot je popodne storil Silva Pereira, da vidite glasovanje na zaslonu, da tega ne preberem takoj po razglasitvi bo to objavljeno tudi na spletni strani parlamenta in si lahko to ogledate tam. Predlog sem je 19, kot vidite, je zavrnjen. 62. Predlog spremembe 62. Zavrnjen. 18. Prvi del, prvotno besedilo sprejeto, drugi del prvotno besedilo, sprejeto, tretji del, prav tako sprejeto, 63, predlog spremembe 63, zavrnjen, 64, zavrnjen, 65, zavrnjen, 66, 66,

predlog spremembe 46, zavrnjen, predlog spremembe 67, zavrnjen, 20. odstavek povratno besedilo, prvi del, sprejet, drugi del, sprejet, tretji del, sprejeto. 37, predlog spremembe 37, zavrnjeno, 68, zavrnjeno, 38, zavrnjeno, 39, zavrnjeno, 40, zavrnjeno, 41, zavrnjeno, predlog spremembe 10, zavrnjeno, 23. odstavek, prvotno besedilo, sprejeto. Toliko o rezultatih, ki jih imamo že na voljo. Sedaj pa tretji del glede skupnega proroga resolucije o skupno proroga resolucije o sklenjenem ukrepanju EU za spopajemanje s pandemijo bolezni COVID-19 in njenimi posledicami. To bo dano, ti rezultati bodo podani ob 22.50. Sedaj pa torej četrto glasovanje o resoluciji o sklenjenem ukrepanju EU za spopajanje s pandemijo bolezni COVID-19 in njenimi posledicami. Glasovanje bo tako kot v prejšnjih krogih. Četrti krok je odprt od zdaj do 21.30, torej glasovanje odpiram. Do 21.30, do pol desetih pa imate torej čas glasovati. Rezultati glasovanja v tem četrtem krogu prilogo sprememb bodo objavljeni jutri v petek ob 17.00. 9. uri. Tako vidim, da ste vsi navdušeni, prekinjam zasedanje.